Številni odbori so se odločili za pričetek medinstitucionalnih pogajanj v skladu z členom 69c prvim odstavkom poslovnika. Poročila, ki eh, so predmet tovrstnih pogajanj, eh, so eh, objavljena na spletni strani plenarnega zasedanja. Njihovi naslovi bodo objavljeni tudi v zapisniku tega zasedanja. V skladu za členom 69c drugim odstavkom so eh, posa, lahko posamezni člani političnih skupin, če jih je seveda dovolj, da izpolnijo zahteve glede minimalnega praga, da se glasuje o odločitvi za pričetek pogajanj sicer do torka 12. septembra do polnoči. Če takšnih eh, zahtev ne bo, potem